Alde in samostojni poslanci so podali zahteve po nominacijah imenovanih v odbore in delegacije. Odbor za proračunski nadzor Havel peticije Rebeka Tyler ni več eh, polnopravna članica delegacije za parlamentarno sodelovanje EU e e Kazahstan, EU Kirgizistan, EU Uzbekistan in za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom in Mongolijo. Danta nadomesti Čabo Oirja. Delegacija za odnose z Azijo in jugovzhodno Azijo, Čaba Oiri bo nadomestil Dantana. Mešani parlamentarni odbor EU Čile, Marija Irgon Perez nadomešča Marija Muniz de Urquiza in Nicole Sinclair nadomešča Francisco Sozo Wagnerja. Delegacija za odnose z ansko skupnostjo Marija Muniz de Urquiza nadomešča Marija Irgon Perez. Delegacija s parlamentarno skupščino Unije za sredozemlje, Franz Obermeier, delegacija za odnose z Indijo, Kristina Morvaj, delegacija za odnose z ZDA, Trevor Coleman, nadomešča Kristino Morvaj, delegacija za odnose z Južno Afriko, Daniel van den Stup, delegacija skupščino, parlamentarno skupščino Euro-Latinske Euro, -Latinske, Euro -Latinske, Latinske Amerike, Nicole Sinclair nadomešča Francisco Soso Fagner. Delegacija za odnose Švico-Norveško, Sivana Kohmerin, delegacija za odnose s palestinskim zakonodajnim svetom, Marija Lene Kopa nadomešča Spirosa Danelisa. Delegacija parlamentarnega odbora EU Mehika, Francisco Sosa Wagner in še delegacija za odnose z Japonsko, Mike Natras. Hvala, da ste pozorno prisluhnili temu. Ima kdo kakšen ogovor? Gospod Jemek. Vous avez la parole, monsieur Gemek 323. Prosim, imate besedo. Ne, ne, ne želite? Prav. Ni ugovora. Torej, bodo ta imenovanja potrjena. Tako sedaj pa razlage glasov. Zelo se bomo držali časa za govor. Gospa Miranda, minuta. Oporočilo tovareš. Nepala. Nije. Tako da sedaj dobi besedo gospa Swinburne. Nepala.